Se siete d'accordo possiamo cominciare. Se se strinete lahko začnemo, pa c'è tudi iz kakšno minuto zamude. Tako da lahko eh, začnemo in nadaljujemo z delom po našem precej intenzivnem dopodnevu. Zagrebčanko smo se srečali s štirimi ministri, ki zastopajo grško predsedstvo. Ti so z nami podolili zelo zanimiv program, ki ga bodo izvajali v naslednjih mesecih. Sedaj se bomo pa povrnili k delu našega odbora. In sicer bomo obravnavali amantma zelo pomembnega uh, dosjeja, glede katerega bomo 24. februarja glasovali v Strasburgu, tako da bomo tako omogočili časovno. Um, da stvari izpolnimo uh, v času priprav na naslednje volitve. O tem eh, zelo pomembno doseje smo že razpravljali, sedaj pa bi predala besedo eh, Pilar de Castillo, da lahko predstavi razne predloge sprememb in eh, dopolnil. Potem pa bomo dali besedo tudi določenim kolegom, ki so poročevalci v senci. Zagotovo bomo imeli zanimivo razpravo v zvezi s tem. Pilar, beseda je tvoja. Lep eh, dober dan vsem. Se opravičujem za skorajšno zamudo, ampak bila sem na zelo nujnem sestanku, tako da nisem mogla priti točno ob uri. Ampak menim, da vseeno imamo dovolj časa, da lahko razpravljamo o amandmajih eh, čim bolj uh, sproščeno. Sama lahko stvari predstavim zelo nakratko. Uh, Naj povem, da sem imela precej možnosti na sestankih z raznimi osebami, kot so poročevalci v Senci, da sem si lahko pogledala razne predloge, podala tudi mnenje o, tem, um, o teh uh, predlogih, uh, ki se nanašajo na ta uh, svežen. Kar zadeva svežen, sam naj povem, da Ne glede na to, da smo imeli tukaj predvsej eh, težko časovnico eh, in da so bili časovni pritiski eh, veliki, odkar je uložila komisija predlog, moram povedati, da je komisija zelo odločena, še posebej, da je Neli Cruz zelo odločen zaradi tega, ker predlagajo različne ukrepe, s katerimi želijo podpreti razvoj enotnega trga elektronskih komunikacij in tudi na področju telekomunikacij, priden se zaključi tokratni mandat Evropskega parlamenta zaradi tega, ker seveda takšen trg predstavlja eh, zelo pomemben, tem, eh, pomemben element in temelj digitalnega gospodarstva da se bi lahko digitalni, da bi se lahko digitalno gospodarstvo razvijalo, seveda potrebujemo enotni trg elektronskih komunikacij in telekomunikacij. V Evropskem parlamentu smo se znašli v posebnem uh, trenutku, tudi zaradi tega, ker se približuje iztek našega mandata. Zato moramo poskrbeti, da bomo dejansko dali svoj doprinos k temu, da se izboljšajo uh, polož, eh, razmere znotraj uh, sektorja informacijskih in telekomunikacijskih eh, tehnologij. Sedaj imamo to možnost, preden se izteče naš mandat. Gre za zelo pomemben prispevek, še posebej, kar zadeva rast in razvoj. Tako da gre za nekaj, kar je temeljnega pomena in to upoštevaje moramo obravnavati tudi ta predlog komisije. Cilj je nadse pomemben, je sicer široko zastavljen, ima različne zelo pomembne implikacije, še posebej na področju konkurenčnosti, eh, učinkoval eh, pa bo tudi na ustvarjanje delovnih mest in boljšo konkurenčnost Evropske unije. Kot sem povedala, gre seveda tukaj za močno ambiciozen cilj, za katerega upam, da ga bomo lahko dosegli. Kar zadeva pa samo vsebino tega predloga, kot sem že omenila večkrat doslej, ne bo vsega konec, ko bomo ustvarili enotni trg. Uh, tukaj imamo še druge oblike, kot recimo so spletni trg in tako naprej. Ampak, če si pogledamo sam predlog, nam bo ta omogočil pot naprej in ta predlog vključuje razne ukrepe, ki, če bodo vsi izvedeni, bodo zagotovo imeli pozitivne eh, učinke, še posebej, če bomo sprejeli prave odločitve. Če teh odločitev ne bomo sprejeli, eh, zadeve ne bodo tako dobro delovale. Kot lahko vidite, Eh, imamo tukaj različne eh, politike, kot so politika na področju razrokfrekvenčnega eh, spektra, ki ga želimo optimizirati in tudi bolje uporabiti. To je zelo pomembno za razvoj digitalne ekonomije. Ne nazadnje je to zelo pomembno za nadaljni razvoj telekomunikacij, širokopasovnih komunikacij in povezav in tako naprej. To pa se nanaša tudi na druge vidike, ki bodo še nadalje olajšali in izboljšali način delovanja telekomunikacij po vsej Evropski uniji. Potem je tukaj tudi naslednji pristop oziroma stališče, ki ga sama predlagam in sicer eh, predlagam, da tukaj nekako eh, dosežemo enotni pristop, da tako eh, Eh, zaobidemo razne birokratske eh, prepreke. Tukaj imamo tudi Berek, ki je eh, pomembna organizacija, pomembno telo, ki lahko obravnava različne regulatorne zadeve in vprašanja. Berek ne obstaja dolgo časa, ampak že v tem kratkem času je dokazal, da gre za organizacijo, ki lahko dobro naslovi te zadeve, tako da moramo okrepiti njegovo vlogo, obenem pa moramo tudi omogočiti uh, prepoznavanje tega telesa kot evropskega regulatorja pri vseh. Seveda potem moramo poštevati tudi posebne lastnosti medmrežja. Pripričana sem, da se lahko vsi strinjamo, da moramo vse to nasloviti, upoštevaje določeno vizijo. Medmrežje nikogar ne izključuje, ampak združuje. Zato ga ne bi smeli upravljati, zato da bi izločevalo in izključevalo. Internet je tukaj, da omogoča različne priložnosti in nas povezuje. Prav zaradi tega je internet tako zelo pomemben pri razvoju in izboljševanju konkurenčnosti našega gospodarstva, zaradi tega, ker tudi omogoča razne oblike usposabljanja, izobraževanja eh, ponudbe eh, storitve eh, tudi strani vlade do državljanov. Obenem tudi ponuja različne možnosti za podjetja, za razvoj raznih poslovnih modelov, še posebej za zagon podjetij torej internet omogoča vizijo eh, le, če si tega želimo. Internet je eh, torej takšno odprto okolje, če bi ga kakorkoli omejevali z raznimi okni, ograjami in tako naprej, s katerimi bi zmanjšali njegove možnosti, potem preprosto zadeva ne bi delovala če želi kdo kakorkoli omejevati internet, eh, bi Eh, deloval zoper samo naravo interneta, tako v odnosu do kupca, do podjetij, do prodajalcev in tako naprej. Internet je eh, za vse tiste, ki želijo razvijati svoj potencial, ki želijo na podlagi svojega potencijala dosegati neko eh, vizijo, zaradi tega, kar omogoča to veliko področje delovanja, tudi ob uporabi različnih tehnologij. Seveda bi bilo lažje, če bi se lahko strinjali glede vseh vidikov, ampak glede na to, da je internet tisti, ki je odprto okolje, ne zaprto okolje, ki vključuje in ne izključuje, potem, če se bomo tega zavedali, bomo se lažje dogovorili tudi glede različnih uh, aspektov. Potem pa je tukaj še gostovanje. In tukaj so tudi različni vidiki, ki se na to nanašajo. Mislim, da se vsi strinjamo, da je nastopil skrajni čas, uh, da prenehamo eh, z raznimi cenami gostovanj za večne čase in to govorimo o cene gostovanj eh, za govorno komunikacijo, za sporočila, SMS in tudi za podatke. Eh, tukaj govorimo o cenah tako za uporabnike kot za operaterje. Nekateri ne uporabljajo uh, interneta zaradi tega, ker preprosto nimajo nobenega pravega sporazuma uh, za gostovanje z lokalnimi operaterji in potem uh, se konča s tem, da morajo plačevati enormne cene za takšno gostovanje. Uh, Eh, ljudje bi pa uporabili več, eh, večkrat takšno storitev, če bi bile cene nižje. In v zvezi s tem se uh, skupine v glavnem strinjajo, strinjamo, sicer so nekatere nejanse, glede katerih se moramo dogovoriti, ampak nasplošno lahko prepoznamo, da obstaja nekakšen konsens uh, in da so naša mnenja stična. Kar nekaj je uh, amen, am, predlogov, amandmajev. Eh, ki govorijo na to temo, ampak nasplošno lahko rečem, da tukaj vidim, da je eh, konsens precejšnji. Zato menim, da se bomo lahko dogovorili, če sem lahko povsem odkrita. Eh, sem tudi prepričana, da bo odbor lahko dal eno široko podporo Seveda bodo potem sledili tudi krompomisni eh, predlogi, spremembi dopolnili in potem bomo tudi imeli eh, končno poročilo za madmaji 24. februarja, ko bomo glasovali, potem bomo eh, imeli glasovanje na plenarnem zasedanju in tudi trialog septembra meseca s svetom, kar pomeni, da bodo takrat razmere tudi ugodne za vse to. Seveda pod pogojem, da bomo imeli močno stolišče in tudi usklajeno stališče znotraj parlamenta. Rada bi povedala kolegom, da so vse možnosti za to. Nihče je ne bi razumel, če tega ne bi izkoristili, če ne bi izkoristili priložnosti, ki se nam je tukaj ponudila in eh, če ne bi eh, v imenu našega odbora in parlamenta predstavili močnega stališča. Dejstvo je, da moramo optimizirati vse možnosti, ki se nam ponujejo na podlagi tega predloga komisije. v eh, svojem osnotku poročila bom eh, seveda veliko napisala, podobno se bo zgodilo tudi prek amadmaja, zaradi tega, ker dejansko moramo razmišljati o tem, da bomo zagotovili, da bo internet odprt in vključujoč in ne obratno. Mislim, da ni nikogar, ki bi podpiral to, da bi bil internet zaprto in izključujoče okolje. Tako da dejansko bom sama delovala v smeri vključevanja. Eh, vključevanje za vse, če nam eh, tega ne bo uspela eh, zagotoviti, če bomo zamudili pro to priložnost, bomo morali za to odgovarjati evropskim državljanom oziroma državljanom vsake posamezne države članice. To bi bilo vse, kar imam povedati. Sedaj se pa že veselim vaših komentarjev. Najlepša hvala za te uvodne besede. Eh, niso sicer prisotni vsi poročevalci v senci, nekateri imajo tukaj namestnike, eh, tako bo v imenu socialistov in demokratov govorila Edi Hercog. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi eh, opravičila Catherine, ker danes ne more biti tukaj. Mi pa je dala pisno besedilo, ki bi ga želela prebrati o glavnih točkah tako da bodo vse stvari pregledne. Če grem eh, k samim eh, točkam. Eh, enotna odobritev bi morala biti tista, glede katere bi se najlažje zedinili. In to v skladu s tem, kar je počevalka že predlagala. Govorimo o standardizirani obliki obvestil. No, tukaj je stališče jasno. Eh, kolega Sedo je tudi že spregovoril o temi na eh, plenarnem zasedanju, govoril je tudi o tem, kako izboljšati eh, to funkcijo. Kar zadeva TSM in Eh, to, da bi to postala prava agencija, pa ni na mestu. Vsi se strinjamo glede tega, da je Berek vse bolj učinkovito telo in da dejansko počne to, za kar smo ga ustanovili. Zato posledično menimo, da ne bi smeli radikalno spremeniti njegove strukture. Osebni komentar na tej točki. Eh, glede na to, da bomo eh, znotraj naslednje točke se pogovarjali s kandidatom za upravnega vodjo organa Berek, ki prihaja prihajajo iz moje države, eh, lahko ponosno povem, da gre za eh, človeka, ki je strokovnjak, eh, ki je znotraj sveta delal prav na to temo, tako da iskreno upam, da bo tudi na vas naredil tis, ampak glavni, glavno sporočilo v zvezi z Berecom je to, da smo že videli določene izboljšave, ampak nadaljne izboljšave so zmočne, možne že znotraj obstoječega ustroja. Kar zadeva storitve. Vemo, da uh, našo konkurenčnost omejujejo visoke cene energetskih produktov. Ja, podobne velja tudi za telekomunikacijske izdelke. To bi morali izboljšati, če želimo uh, kaj narediti. Zato bi morala tudi uredba iti v to smer. Eh, to je priporočilo številka 9. Eh, na ta način bi lahko tudi imeli vse posod prisotno digitalno družbo, eh, ki bi bila uporabna tudi za vse evropske gospodarske družbe. Obenem je treba zagotoviti tukaj enakovredno, um, enakovredno pozicijo raznih uh, revidirancev in ostalih v skladu z amandmaji 751, 752 in 753. Seveda lahko o tem tudi še razpravljamo, vendar pa bi morali upoštevati razne spremembe, uh, glede katerih se bomo pogovarjali. Te spremembe bodo seveda učinkovale tudi na vse ostale eh, zakonodajne eh, podatke, ker se pojavljajo enaki termini, vključno eh, z direktivo o e-poslovanju. Tako da, ko govorimo o storitvah na področju informacijske družbe, elektronskih komunikacij in telekomunikacij, zagotovo velja, da bi morali zadevo še malce podrobneje preučiti. Kar zadeva sam spektr, ki je tudi na seznamu, naj povem, da ta mora stati v skladu s trenutno okvirno direktivo. E, to pomeni, da moramo imeti ravnotežje med e, obstoječimi Eh, akteri, obenem pa moramo tudi odpreti vrata ne, eh, tistemu delu spektruma, ki eh, ni podvržen licencam. Pri tem pa moramo poskrbeti za to, da bodo licence trajale vsaj določen časovni minimum, 20 do 30 let recimo, in da recimo na podlagu postopka v členu 7, tudi če komisija izkaže, da lahko to nalogo izpeljuje, nadaljuje, to izpeljamo tudi drugače. Kar zadeva interference, tukaj ne najdemo nobene rešitve znotraj eh, besedila um, komisije. Katrin je predlagala razne predloge v zvezi s tem, tako da bi omogočili, da različne tehnologije sočasno obstajajo in delujejo. V glavnem se strinjamo s točkami, ki jih je predstavili poročevalka, ampak zadnji dve točki sta pa malce bolj zapleteni po našem mnenju. Kateri sta ti dve točki? Prva zadeva gostovanje. Eh, parlament je zato, da bi se odpravilo eh, cene gostovanj. To ni nič novega. Tokrat bomo zagotove kot eh, argument uporabili, da ne bi se te cene prekinile leta 2015 ali 2016. Če si pogledamo manj, imamo tukaj tudi različne ukrepe. Eh, ki pokrivajo različne možnosti, kam lahko, kaj ne lahko naredimo v prihodnje. Lahko recimo imamo uh, maksimalne vsote ali delno maksimalne vsote ali kaj drugega. O tem moramo razmisliti, preden pridemo do končne rešitve. Kar zadeva pa uh, eh, neutralnosti, ko govorimo o dostopu in dostopnih storitvah, Eh, in ko govorimo o specializiranih storitvah ter o specifikacijah v zvezi s tem, eh, kaj bi bil. Um, Razum, kaj bi bilo razumno upravljanje s eh, prometom. V večini amandmajem, ki sledijo opredelitvi Bereca, najdemo zadeve, ki jih ne moremo ignorirati, vključno z odprtim seznamom kriterijev. Sedaj se pripravljamo na pripravo kompromisnih eh, eh, amandmajev oziroma predlogov. Eh, to bo predvsej težka naloga, ampak želimo vam so srečo. E Besedo predajam kolegi Rode. Øh, øh, øh, Najlepša hvala. Nimam ne vem koliko pripomb. Želel bi povedati le, da nisem v tem besedilu Pilara najdel nobenega dela, s katerim se pravzaprav ne bi nekako strinjal. Gre za nekakšna odprta vrata, okno priložnosti in vse lahko unese nekaj več dodane vrednosti za naše sodržavljane v Evropski uniji. To nam daje možnost, da res nekaj dosežemo. Pripričan sem, da bomo lahko podprli zadnjo različico, ki nam jo je danes predstavila Pilar. Pred devetimi meseci smo se bolj ali manj strinjali glede glavnih usmeritev. Vmes pa je Pilar opravila zelo dobro delo. in to delo tudi odraža našo razpravo. Glede nekaterih točk smo se strinjali že pred poletnimi počitnicami. Jaz in moja skupina Alde smo vložili nekatere predloge sprememb, mislim, da si bila dva glavna. Prvi je vezana na vprašanje časovnice za gostovanje, roaming. In Zaključni datum bi morali postaviti na leto 2015. Ne gre za to, da se ne bi strinjali s tistim, ki zahtevajo obdobje, ki ne bi trajalo do leta 2016. Vendar pa, če naj bi Berek preučil vsa ta vprašanja, mislim, da bi bilo dobro, da bi to naredil že prej. Evropska komisija bi nam lahko naprimer predložila nekakšen predlog o prepovedi roaminga oziroma gostovanja že pred eh, letom 2016. In mislim, da bi iz postopkovnega vidika bilo bolje, če bi predvideli nekoliko bolj tesen postopek. In eh, moram povedati, da je za nas to zelo pomembno, zaradi tega, ker se govori tudi o prepovedi ukinitvi gostovanja. Gostovanje je treba plačevati. in zato moramo točno ugotoviti, kako bo s tem. Upoštevati pa moramo tudi vele prodajo v elektronskih komunikacijah. Določiti moramo zgornjo mejo za te prodaje, s tem, da se bomo izognili temu, da bi imeli pet velikih eh, monopolistov v Evropi. Orange, Vodafone, nekatere druge. To so tisti akteri, ki naj bi ostali relevantni v tej igri. Sami pa bi želeli pravzaprav zagotoviti, da bi imeli tudi manjši ponudniki podobne možnosti kot večji. Če manjši ponudniki ne bodo mogli več pošiljati računov državljanov, potem mislim, da bo to izkrivilo tudi trg konkurenčnosti. Potrebno je torej, da zagotovimo trg, ki bo upošteval vse vrste udeležencev in vseh velikosti. Tako bo konkurenca najboljša. Toliko torej o uvedbi gostovanja oziroma spremembi gostovanja. Predvideti moramo tudi datum, predlagam 1. juli za uvedbo nekaterih sprememb. Torej, gostovanje naj bi odpravili do tega datuma. Takrat državljanom ne bo treba več plačevati tega, kar plačujejo danes, ko uporabljajo svoje mobilne telefone. V tujini. Potem pa še spektr. To, kar je povedala Pilar, se nam zdi nekoliko bolj ambiciozno kot to, kar je predlagala komisija. Tega se veseli. Mislimo, da je dobro, da imamo ambiciozno politiko za spektr. Tudi sami smo uvajali določene predloge sprememb, ki so zelo ambiciozni upamo, da bomo lahko vse to tudi podprli. Ne bi si želeli imeti različnih pogojev na elektronskem trgu. Digitalizacija je vedno bolj intenzivna in ne vem, zakaj ne bi uporabljali vseh razponov v širokopasovnem spektru. Nekateri govorijo o protislovih v besedilu poročevalke, pa da tukaj ni nobenih protislovij. Morda se ne poslužujemo vseh spektro pri radiodifuziji, vendar pa to ni tako relevantno. Gre za posredovanje kulturnih vsebin, te vsebine pa že nekako uspešno posredujemo. Ugotovili smo torej, kaj so ti razlogi, zaradi katerih moramo biti ambiciozni. Zdaj pa moramo biti tudi dovolj pogumni za to, da bomo sprejeli odločitve, ki bodo upoštevale situacijo in bodo podprle tudi potrošnike. Vedno je dobro, če lahko potrošnikom pokažemo, da skušamo vnesti dodano vrednost. Biti pa moramo ambiciozni. Ambiciozen program digitaliziranja v Evropi mora ustrezati tudi zagotavljanju konkurenčnosti v prihodnosti in pa idejam glede ustvarjanja delovnih mest. Hvala, kolega. Sedaj pa še kolegica Derotes. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Rada bi se zahvalila tudi pročevalki za zelo dober uvod v celoten svežen in tudi v same predloge sprememb. Rada bi se eh, zahvalila imen eh, tudi socialistom in demokratom in eh, liberalcem za. Komentarje. Ne bom komentirala splošno določila zaradi tega, ker Pilar ve, da mi je všeč njen pristop, da imamo sredotočeno razpravo ki eh, se osredotoča le na nekatere teme. Mislim, da to zelo pomaga znotraj odbora in tudi znotraj parlamenta, zaradi tega, ker je poročevalka na ta način lahko eh, tako zelo kompleksne zadeve sistematizirala, kar zadeva eh, predloge sprememb. Te seveda, ti seveda dodajajo k zapletenosti celotnega svežnja, ampak menim, da so zelo korisni. Dovolite mi nekaj komentarjev v zvezi s infrastrukturo temelikacij, ki predstavlja precejšnji del Eh, te uredbe. Rada bi pozdravila uh, možnost uh, eh, klauzule. Um, uh, o pregledu. Uh... Eh, iskreno upam, da bo eh, dobro, dobro razločevanje, eh, ki deluje na področju konkurenčnosti, zelo pomembno, pomagalo zaradi tega, ker bomo na ta način lahko razmislili o tem, kako bi lahko spodbujali naložbe v širokopasovne tehnologije, ki bodo pomagale vsem v Evropi. Obenem je pomembno, da imamo tudi nadaljne delo na področju fizičnega nepovezovanja, To bo zagotovo pomagalo, še posebej tukaj govorimo o, eh, o, o eh, uredbi o eh, tej nepovezanosti, ki je v preteklosti omogočila številnim ljudem v Evropi možnost širokoposovne povezave. Rada bi se zahvalila tudi EPP-ju zaradi tega, ker so uh, veliko naredili na področju mobilnega sektorja, še posebej. Uh, um, se predlaga, da eh, dejansko pogledamo, kakšne so cene za prekinitev razmerja, zaradi tega, ker eh, bi eh, to nam lahko pomagalo tudi pri doseganju tistih ciljev, ki jih imajo liberalci, ki želijo izboljšati konkurenčnost celotnega sektorja. To je zelo pomembno za prihodnost mobilne tehnologije v prihodnje žal slišimo, da je uh, uh, želo, zelo je dobro, da slišimo, da je velika podpora uh, za odprt internet v vseh uh, skupinah. Ni pa dobro, da bi se potem skozi zadnja vrata privlasil uh, eh, za sprt internet. Vsi, ki uporabljamo internet, dobro vemo, kako zelo je pripomogel k inovacijam, še posebej na področju storitev. To je zagotovo začutila uh, Evropska unija, ki je prav zaradi tega še vedno na tem področju uh, zelo močna. To pa tudi velja za uh, trg, enotni uh, digitalni trg. Seveda to tudi pomeni, da bomo se morali osredotočiti, kako bomo to obravnavali tudi eh, znotraj naših sestankov odborov in tudi sporočevalci v senci. Ampak zakakor pa menim, da imamo tukaj dobro osnovo za to, da bomo dosegli sporazum s političnimi skupinami. Zaradi tega, ker si želimo dejansko zelo inovativne eh, platforme, znotraj katere bi lahko eh, vsi enakovredno delovali. Zaradi tega bi želela spregovoriti tudi o specializiranih storitvah, ki jih omenjajo številne politične skupine. O njih se razpravlja tudi v drugih odborih. Eden izmed največjih problemov v zvezi s tem je težava pri opredeljevanju, kaj sploh storitev je in kdo bi to specializirano storitev tudi ponujal. Sama sem opazila, da gre kar nekaj madmajev v smeri informacijskih uh, uh, uh, storitev oziroma storitev na področju informacijske družbe. Uh, Eh, tukaj govorimo o tistih storitvah, ki so eh, nekje omes in ki poskušajo doseči končne uporabnike. Razumem zaskrbljenost posameznih eh, kolegov, češ, da so to storitve, ki so slabo regulirane. Sama sem med tistimi, ki trdijo, da so znotraj Evropske unije te storitve slabo regulirane. Menim pa, da bi bilo zelo previdno torej, treba ravnati pri regulaciji eh, takšnih storitev znotraj eh, tega konkretnega okvirja. Možno namreč je, da bomo potrebovali boljši pregled tega, kaj ti akteri počnejo in kaj bi bil najbolj učinkoviten način reguliranja tega področja. To se namreč navezuje tudi na pravice področnikov in na tudi druge pravice. Eh, zato tega ne moremo eh, učinkovito nasloviti v enem samem členu v tej uredbi. Zato eh, podpiram komentarje gospe Hercog, ki pravi, da mora komisija pripraviti neodvisno ocena učinka in neodvisen eh, predlog v zvezi s tem, kako je treba obravnavati storitve informacijske družbe. Eh, na ta način bi preprečili vstop eh, prevelike birokracije. Če bi namreč eh, začeli prejemati recimo takšne storitve za telekomunikacijske storitve in druge storitve, ne da bi nam bile zadeve jasne. Zaradi tega moramo jasno in dobro razmisliti o tej zadevi in to mora narediti tako zakonodajalec, tudi kot komisija. Na koncu bi želela še povedati, da podpiramo določene eh, tržne izboljžave, še posebej kar zadeva dodeljevanje eh, različnih eh, radijskih frekvenc. Se bo to spodbujalo konkurenčnost. Obenem pa želim podpreti in podpreti. Pod, po, podpreti to, kar so predlagali na tem področju social, socialisti in demokrati. Kar zadeva radiofrekvenčni e, spektrum, tukaj se pojavljajo različne e, inovacije, ampak za razliko od ZDA nismo poskušali še znotraj Evropske unije standardizirati, e, standardizirati področje kognitivnih radijskih naprav. Eh, ki bi lahko tudi koristile eh, kulturnemu sektorju. Eh, ampak, če bi to naredili, bi lahko omogočili dobre inovacije in tudi spektakularne tehnologije, ki bi jih ustvarili mi in ne ZDA, ki potem določa standard za celoten svet. Zaradi tega bi tudi sama želela podpreti tiste, ki predlagajo, da bi določen del spektra namenili tudi nelicenčni uporabi zaradi tega, da bi na ta način eh, omogočili tudi večjo inovativnost. To bi želela podpreti, rada bi eh, se zahvalila eh, predsedujoči za čas, ki mi ga je dala, pročevalki in veselim se že nadaljne razprave. Hey, Hvala, gospod Anders Dotter. Gospod Žilči Čester, ki je prav tako poročevalec v Senci, dobi besedo kot naslednji. Hvala, gospa predsednica preden bom povedal svoje mnenje o predlogih sprememb, želim v zvezi z vsebino povedati, da sem zelo eh, razočaran, da eh, komisarju ni uspelo in komisiji odgovoriti na ustno vprašanje parlamenta. Torej, komisar ni odgovoril na to, pa tudi ne na moj pismen na moje pisno vprašanje komisarja. In to se mi zdi zelo čudno, da sploh nisem prijel nobenega odgovora. Kar zadeva predloge sprememb, se želim zahvaliti poročevalki za opravljeno delo in tudi za to, da je tako uspešno povezovala in upravljala s temi predlogi sprememb. Torej na vsak način podpiram predloge, ki jih je pripravila. Kljub temu pa se nam zdi, da potrebujemo še več razprave o spektru. Imamo pomisleke, e, kar zadeva e, željo po regulaciji tega strani komisije, kajti to naj ostane v pristojnosti držav članic. To je pač nekako e, komisija, ki se vidno umešava v to. Eh, zato bi bilo treba besedilo spremeniti. Kar zadeva odprt internet, mislim, da je treba pojasniti ta predlog. Mi predlagamo formulacijo kolega Harbarja iz odbora IMKO, ampak to je zelo podobno formulaciji poročevalke, tu so zelo majhne razlike. In končno, kar zadeva gostovanje, nihče si ne želi ukinitve gostovanja prej kot jaz oziroma cen za to, ampak kljub temu mislim, da moramo reali biti realisti glede možnih ciljev. Mi smo šele eh, končali eh, zakonodajo o gostovanju in industrija v bistvu šele izvaja predpise, ki smo jih pravkar sprejeli. Pilar de Castillo je pred kratkim Eh, zelo prepričljivo povedala, zakaj ta ciljni datum 2015 ne samo, da je zelo ambiciozen, temveč tudi malo neuresničljiv v praksi. V teoriji bi bilo to zelo lepo, ampak v praksi podpiram predlog poročevalke, ki si je zdaj zastavila kot cilj 2016. Hvala, kolega Čičester. S tem so bili na vrsti poročevalci v senci in nadaljujemo z razpravo poslancev. Kolega Hökmark je na vrsti prvi, prosim vas, da niste daljši od treh minut. Hvala. Hvala poročevalki. Eh, in tudi drugim, ki so govorili v današnji razpravi. Če si ogledamo predloge sprememb in kar precej jih je eh, iz eh, različnih perspektiv, potem mislim, da je pomembno ugotoviti, da imamo priložnost storiti nekaj korakov naprej, nek, doseči nekaj napredka. Kar pogosto slišim v zadnjih mesecih je to, da razprava o tem, ali Evropa zaostaja. Torej, nekateri pravijo, da Evropa zaostaja, drugi pa, da ne zaostajamo. E, mislim, da nima smisla se pogovarjati o tem, če ni vidimo dejstva, da Evropa kot gospodarstvo zaostaja, potem tudi ni eh, možnosti, da bi res bili najboljši na nekaterih področjih in moramo postati boljši, kajti eh, Eh, po min interneta in digitalne ekonomije za gospodarstvo na splošno. Ni dovolj, če rečemo, da smo enako dobri kot drugi, kajti moramo postati boljši od drugih in zadeve se zelo hitro razvijajo. V naslednjih desetih letih pa bo razvoj še hitrejši. Če si ogledam predloge v predloge sprememb in tudi predloge poročevalke, ki jih v glavnem podpiram tudi v podrobnostih. Mislim, da bo pravi test to, ali bomo um, pragmatični in inovativni ob enem. Torej moramo doseči več konkurenčnosti in tudi več inovativnosti na tem, pr, na tem trgu. Obenem pa moramo vzpostaviti ta notranji evropski trg, enotni evropski trg. To so naši glavni cilji kolegi, kolegu Čičestru in dobremu prijatelju, eh, ki ga podpiram na splošno, pa tudi v nekaterih podrobnostih, želim povedati, da obstaja paradoks, kar zadeva gostovanje in uh, ukrepanje na evropski ravni. Če ustrajamo na tem, da mora ta trg ostati nacionalni trg, potem bi Eh, imeli možnost uporabiti regulacijo eh, cen, ampak eh, cene gostovanj se verjetno ne bi znižale. Torej, če imate 28 različnih trgov, potem bi ostala ta fragmentacija in ostale bi te visoke cene. To je treba upoštevati. Zato, kar zadeva spektr, Eh, moramo nadaljevati tam, kar je bilo um, določeno v, spekt, v, v, v, v zvezi z radijskim spektrom. Torej, moramo izkoristiti predvsem tudi strateške prednosti. Na vsak način uh, vemo, da bodo visoke hitrosti ključnega pomena v prihodnosti in zato je neobhodno potrebno, da uh, razpravljamo o uh, spektru 700 MHz v tej zvezi in mislim, da si moramo pa malo, uh, malo upoštevati tudi časovno uh, perspektivo. Potem pragmatični pristop v zvezi s spektrom je ta, da ne uporabimo harmonizacija, besedo harmonizacija, temveč koordinacija, usklajevanje. Tako da bi pač dosegli več čezmejnih rešitev in če se le da vse evropskih rešitev. In kar zadeva gostovanje na splošno, mislim, da ni nobenega dvoma o tem, da moramo ukiniti te visoke cene gostovanja. Tu je nek paradoks. Če se povečuje eh, obseg podatkov zelo hitro, se poveča tudi cena za državljana, kakorkoli to e, e, rešujemo, kajti enostavno obseg podatkov e, se veča hitreje, kot mi reguliramo cene. In ta regulacija cen, bodi si kratkoročno, bodi si dolgoročno, ni najboljša rešitev. Mislim, da je dobro, če predvsem zagotovimo eh, trg, eh, veleprodajni trg. Treba je predvsem eh, eh, odpreti in izboljšati konkurenčnost na tem področju. In to velja za konkurenčnost tako na nacionalni, kot tudi na evropski ravni. Eh, če si ogledamo evropski trg danes, potem eh, eh, pot... torej gre predvsem tudi za velike izzive pri, eh, pri eh, tem urejanju cen, kajti zaradi teh izzivov moramo storiti nadaljne korake. In pomembno je, da je zagotovljena konkurenca tako na evropski kot tudi na eh, na a, eh, nacionalni a, eh, ravni. Potem neutralnost interneta in odprti internet. Eh, moramo se zavedati, da se bo v naslednjih letih internet zelo hitro razvijal in moramo biti previdni z regulacijo interneta. Eno je zagotoviti dostop in tudi obseg podatkov, ne smemo pa regulirati vsebin. S tem tudi želim zaključiti na številnih področjih, kar zadeva koordinacijo, kar zadeva dovoljenja, moramo predvsem si ogledati tudi, kako okrepiti organ Berek, ne samo zato, ker bo danes med nami kandidat za to za funkcijo direktorja v Bereku, ampak Berek nam mora sploh bolj pomagati pri doseganju naših evropskih ciljev. Hvala. Naslednji na vrst, naslednja na vrsti kolegica Niblar. Hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Tudi jaz bi se najprej rada zahvalila poročevalki in tudi drugim kolegom, ki so doslej govorili v razpravi in ki so pripravili predloge sprememb, da bi poročilo dobilo še dodatne spodbude. Želim govoriti o dveh zadevah. Torej najprej želim govoriti o neutralnosti omrežja, potem pa imam še splošno pripombo. Ogledala sem se predloge sprememb v zvezi z omrežno neutralnostjo. Tudi iz odbora za kulturo so predlagali nekatere formulacije. Gre vidno za to, kako eh, formulirati te storitve, za katere gre. Tu potrebujemo še bolj konkretno formulacijo, da nam ne bodo očitali, da vzpostavljamo internet prvega in drugega razreda. In če si ogledam predloge sprememb, ampak mogoče lahko poročevalka, sen, eh, poročevalka ali tudi komisija to že analizirajo, zdi se mi, da pri teh formulacijah nismo toliko narazen, tako da bo možno pripraviti kompromisne predloge. Če eh, berem poročanje v nemškem tisku o teh predlogih, potem je tako, da tisti, ki eh, delajo v odboru ITRE, želijo vzpostaviti dvorazredno družbo, pišejo časopisi. Citiram, da želijo. Eh, uvesti prehitevalni pas eh, na internetu, tako da bi tudi operaterji telekoma iz tega v tem imeli dober biznis. To pač citiram iz časopisov, ampak to bo gotovo tudi tema v predvoljeni kampanji, zato si želim več informacij o tem. Sem za to, da se dopustijo različni poslovni modeli v internetu, ampak treba je zagotoviti ta odprt dostop in ne sme nastati eh, družba dveh razredov. In zato prosim, da me pomirite, da ne bo eh, vse to vodilo do tega, kar eh, v nemškem tisku označujejo kot eh, nek horor scenarij prihodnosti. Druga pripomba pa uh, je prav tako izvira iz moje negotovosti in se nanaša na cel predlog. Kolegice in kolegi, vsi vemo in veliko smo razpravljali o tem, da Evropa s pogledom na industrijo IKT in našo mednarodno prisotnost pri tem, da tu daleč zaostajamo za ZDA, celo tudi za Kitajsko, za Južno Korejo in drugimi In predlog, o katerem razpravljamo, eh, naj bi prispeval k temu, da bi bili, postali bolj konkurenčni kot Evropa. Če si ogledam, kaj je na koncu ostalo in kaj je zdaj ostalo v tem predlogu, eh, zelo dvomim, da bomo za našo industrijo IKT dosegli bistvene izboljšave, če sprejmemo ta predlog. Še vedno ne vem, eh, ali bo to pomagalo naši industriji. Torej, če, gre, če želimo izboljšati položaj naše industrije, sploh ne bi smeli sprejeti predloga v zvezi z ukinitvijo cen za gostovanje, kajti to bi bilo slabo za te družbe. Iz vidika potrošnikov je to seveda nekaj drugega, ampak kar zadeva um, uredbe gostovanja 2 in 3, potem to po drugi strani spet podpiram. So pa določena protislavja vsem tem. Potem tudi večja koncentracija pri frekvencah v Evropi. Ali je to res naš problem na področju? Um, mobilne telefonije smo bili vodilni z Nokio, Ericssonom in drugimi pred nekaj leti. To se je zdaj čisto podrlo. In Nokio je naprimer sedaj kupilo ameriško podjetje. Zato je vprašanje, ali eh, nam to, o čem razpravljamo, pomaga, da bi podjetja, da bi industrija eh, na področju IKT-ja, storitve, posebne storitve, Eh, upravljalci infrastrukture, dobavitelji programske opreme, ali jim to res pomaga. Jaz mislim, da ne. To je moja splošna pripomba. Zdi se mi, da enostavno malo tu popravljamo neke podrobnosti, da pa to ni velik skok. Eh, o tem dvomim. Nima pa tudi odgovora na to, kako spodbujati to industrijo v Evropi. Ampak nekako imam občutek, da to ne bo ta veliki med. Uh, zato pa želim v tem odboru še enkrat opozoriti na to, komisija bo prav gotovo tudi branila svoj predlog, mogoče mi da eh, v roke nekaj argumentov, ki mi bodo pomagali, eh, torej predvsem argumentov za to, da je to dober predlog. Kolega Zaliski, eh, eh, ki nadomešča kolegico Skagobisko. Hvala, gospa predsednica. Govoril bom polsko. Torej, reči moram, da Eh, sedaj, ko smo slišali predstavitev eh, kolegice Pilar, smo tudi več izvedeli o tej filozofiji. Vemo, da je svet telekomunikacije, da se zelo hitro razvija in da se moramo tudi hitro odzivati. V državah članicah pa tudi komisije in EU se mora na to odzvati. Vsi smo za, večjo, za več svobode, ampak večja, ko je svoboda, večja so tudi tveganja. Eh, kar zadeva način ravnanja ljudi in včasih ima to eh, neželene učinke, plagiatorstvo na področju znanosti, pa tudi terorizem. Torej več teh vidikov je. Vendar seveda se ne moremo enostavno umakniti iz vsega tega, temveč moramo korak za korakom iti naprej. Gospod Čistčestar je rekel, da da naj ne bi bilo centraliziranega upravljanja. Potrebujemo sicer ureditev, vendar na osnovi usklajevanja na evropski ravni. Želim iti še malo dlje. Če, eh, si, eh, eh, če, če upoštevamo zadeve v zvezi s kulturo, kulturno identiteto in tako naprej, potem je Eh, so, so to druge stvari. Telekomunikacija pa je nekaj, kjer moramo res eh, delovati skupno. Moramo pa biti prebidni, kaj ti nočemo eh, seveda spregledati različnih vrednot. Vse mora temeljiti na skupnih interesih. Na eni strani. Torej, obstaja določen konflikt, če tako hočete. Imamo torej proizvajalce in ponudnike e, storitev, ki želijo eh, pač narediti čim večji dobiček. Eh, po drugi strani pa si želimo poceni dostop do interneta za državljane in državljanke. In to eh, povzroča konflikte, če je treba vse rešiti na tehnološki ravni, če je treba zagotoviti varen dostop, potem eh, je to seveda tudi v korist. Eh, podjetjem. Ta boljši dostop koristi tudi podjetjem. Torej, jaz prihajam bolj iz akademskega sveta in iz eh, elektronike, se pravi, ko sem se vrnil iz eh, Kalifornije um, v zgodnjih 90-ih letih, eh, takrat eh, se je internet šele pri nas razvijal in se je začelo pošiljati eh, elektronska sporočila. Sedaj pa se tehnologija vedno hitreje razvija. Eh, torej, in moramo zagotoviti, da uporabimo, da imamo korist od te tehnologije, moramo pa se zavedati seveda tudi nevarnosti in tvegan interneta. Internet lahko uporabimo za vzgojo in izobraževanje, če si ogledate 14-letnika, kako oni eh, ravnajo z eh, internetom. Eh, mladi ljudi se povezujejo na internetu, vendar se morajo tudi zavedati, kaj počnejo, če nalagajo določene vsebine nelegalno, protizakonito, to je kaznivo dejanje. Torej vse to je treba pri tem upoštevati. Na področju, kjer imamo neomejeno rast in napredek, v Evropi pa se ne moremo osredotočiti samo na Evropi, na Evropo. Živimo v večjem svetu, moramo se zavedati tudi možnih zlorab in moramo predvsem se truditi za dobro sodelovanje tudi z drugimi partnerji po svetu. Pilar, najlepša hvala za dobro opravljeno delo. Sedanje stanje je to, da imamo pred sabo dober dokument, to je kratek dokument in to je tudi dobro, ker to je zelo dober dokument, eh, kratek in ne potrebujemo toliko časa, da ga preberemo. Silvija Tikao je na vrsti naslednja. Hvala. Patricija. Najlepša hvala. Zahvaljujem se poročevalki Pilar Castillo. Imam le nekaj pripomba. Uložila sem veliko predlogov sprememb, pripravilo veliko besedilnih predlogov za to poročilo. In cilj tega poročila naj bi bil, da uskladimo in poenostavimo zakonodajni okvir za elektronske komunikacije. In nestrpno sem že pričakovala predlog komisije, zaradi tega, ker sem po eni strani pričakovala, da naj bi odpravili stroške gostovanja in upam, da se bo to v praksi tudi zgodilo znotraj enotnega trga elektronskih komunikacij. Mislim, da bi bilo dobro, da bi ohranili enake tarife kot v nacionalni komunikaciji. Po drugi strani pa sem razmišljala o strukturnih ukrepih, ki jih predlaga Evropska komisija. O gostovanju se nam zdaj pogovarjamo kar nekaj let. kljub opravljenemu delu, mislim, da skušamo s tem predlogom razrešiti preveč stvari. In to na pomankljiv način. Veliko stvari je še treba urediti. Mislim, da stališče ni dovolj utemeljeno, vsaj pri nekaterih vidikih ne. Naprimer. Ko govorimo o evropskih operaterjih. No, najprej moram povedati, da njim nikakor ne nasprotujem, vendar pa, ko govorimo o teh operaterjih, mislim, da ne bi smeli ravno njim posvečati bolj preferenčne obravnave kot pa nacionalnim operaterjem. Zato sem želela iz zakonodajnega predloga črtati formulacije, ki namigujejo na to, da evropski operaterji naj ne bi plačevali davkov, nacionalni operaterji pa. Če bomo govorili o nediskriminatorni obravnavi, ki jo treba spoštovati v okviru te zakonodaje, potem mislim, da ne smemo imeti besedila, ki bi bilo jasno bolj naklonjeno vse evropskim operaterjem. Enako, enako velja tudi za spektr. Kot so povedali moji kolegi, smo pred nedavnim odobrili evropski program glede radijskega spektra, določili smo časovnico, cilje in takrat je bilo težko pridobiti konsens strani sveta. Vsi so bili namreč prepričani, da je bilo določene radijskega spektra v nacionalnih pristojnostih. Upamo, da bomo zdaj res dobili nekakšne nove inovativne storitve na tem področju. Predlog komisije pa bi tudi pri tem vprašanju lahko precej izboljšali. Pa še nekaj zaključenih besed glede sistema splošne odobritve. znova mislim, da bi lahko z predlogi spremembe Evropskega parlamenta znatno izboljšali besedilo Evropske komisije. Smo za splošno odobritev. Besedilo pa tega ne odraža najbolje. Upam, da bodo moji kolegi pripravljeni oblikovati tudi dobra kompromisna besedila, ki bodo bolj primerna za doseganje teh ciljev. Tukaj bom zaključila. Povedali bi le še, da je to eden izmed najpomembnejših zakonodajnih predlogov komisije v tem zaključenem obdobju, tako rekoč. Tako kot pri vseh velikih pobudah na področju elektronskih komunikacij, je to predlog, ki zadeva vse evropske državljane. In tudi, če bo trajalo nekaj časa dlje, da vse skupaj izpilimo. Mislim, da bo veliko bolje, če bomo imeli enostavno, jasno besedilo, ki bo dejansko prispevalo k izboljšanju digitalnega trga in zaščiti potrošnikov. Hvala. Hvala, kolega Tika. Hvala, kolegici Tikao, kolega Girekje. Bardzo, ja nie zajmowałem się dotychczas. Chwala, gospa, predsiednica. Torej, nisem si tega. Eh, ogledal tako v podrobnostih, kot naj bi to mogoče storil, ampak zdaj, ko to obravnavamo, moramo videti, da delamo v evropskem kontekstu, kontekstu Evropske unije. Ko, če, torej, če si ogledamo naprimer široko pasovne povezave in obmejna območja, In um, meje Evropske unije s tretjimi državami, v zvezi s tem želim postaviti vprašanje, kaj pa je z mobilno telefonijo na polsko-ukrajinski meji, kaj pa se bo tam zgodilo. Torej lahko si predstavljam, da ukrajinski operater, da, da uporabite um, storitve ukrajinskega operaterja v tem obmejnem območju. Torej, kaj se bo tam zgodilo ali tudi na primer eh, z interferencami beloruskega ali ruskega operaterja. Eh, to je seveda odvisno od eh, spektra, ki se ga uporablja. Torej, mi si želimo, da bi spektr bil bolje uporabljen v prihodnosti, predvsem kar zadeva tudi prenos podatkov. Treba je najti eh, nove tehnološke rešitve. In če razmišljamo v, deset, v obdobju desetih, dvajsetih let, so to predolga obdobja. Mislim, da moramo skrajšati ta obdobja pri iskanju novih tehnoloških rešitev. Tako da tisti, ki uporabljajo te tehnologije, lahko uporabijo uh, te eh, spektre v krajšem časovnem obdobju. Torej, to so bila v bistvu moje vprašanje in moje pripombe na to. Hvala. S tem so govorili tisti, ki so se prijavili za razpravo. Preden bom dala besedo poročevalki, pa dajem besedo Antonyju Bellanu, ki tu zastopa komisijo. Razen tega je nekaj vprašanj bilo postavljenih tudi komisiji in gospod ima sedaj možnost, da odgovori na to. Hvala, gospa predsednica. Komisija želi ponoviti to, kar smo povedali že ob drugih prilikah, torej naša zahvala poročevalki, pa želimo razširiti to zahvalo na celotni odbor in tudi vsem, ki so tako aktivno eh, prispevali k oblikovanju tega poročila. Mislimo, da če si ogledamo število predlogov sprememb, potem nas to navdaja tudi z optimizmom, kajti to kaže, kako resno se jemlje ta tema in kako pomembna je ta tema. Da na kratko eh, telegrafsko se odzovem na to. Torej, kar zadeva splošno odobritev, komisija seveda eh, ve, da je predlog poročevalke glede odobritve oziroma umikati odobritve kaže, eh, da ta odbor ti temi pripisuje velik pomen in eh, poročevalka predlaga drugačen model kot komisija. Seveda si je to vredno ogledati, tako da se doseže tudi eh, uravnoteženost predloga. Torej mi bi še vedno radi, da bi Evropa odigrala eh, vlogo pri eh, Ehm, teh splošnih odobritvah ali tudi omiko teh odobritev, da bi Evropska unija imela močno vlogo pri tem. Potem, kar zadeva spektr, spektr pozitivno sem ugotovil, da poročevalka eh, podpira naše predloge, komisija je prav gotovo naklonjena tudi dodatnim predlogom, eh, kar zadeva Eh, možnost trgovanja s tem spektrom, tudi kar zadeva eh, časovne predloge v zvezi s tem spektrom, tako da bi eh, lahko v, eh, zagotovili tudi nov tehnološki razvoj, ki bi se splačal. To je v bistvu zelo podobno idejam našega prvotnega predloga. Kar zadeva eh, široko pasovne povezave, želimo pa udariti, da ta predlog eh, zahteva boljšo koordinacijo spektrov za, ta, za te široke, širokopasovne po, pa, povezave. Ne vpliva pa na to, zakaj bi se to uporabljalo. Eh, Seveda si pričakujemo, da bi v prihodnje sprejemali takšne ukrepe, seveda na takšen način, da bi to bilo upoštevano v programu, v političnem programu glede eh, radijskih spektrov, potem ne licenziran spektr. To eh, povzroča seveda manj težav, kar zadeva dodeljevanje. To zato mogoče tudi ni tako opazno v našem predlogu, ampak naš predlog glede majhne prodaje, malo prodaje, eh, in druge stvari. Vse to je namenjeno predvsem olajšanju ponudbe storitev tudi na nelicenzirani osnovi in zelo intenzivno uh, iščemo primerne spektre tudi za ta smotr, za ta namen. Potem, kar zadeva um, proizvode za dostop, fiksne uh, inštalacije, torej tu želimo predvsem Torej, določeni vidiki predloga komisije se nanašajo tudi na podjetja in tu želim odgovoriti predvsem na vprašanje gospe Nibler. Če eh, želimo, da bi iz tega predloga nastala rast in zaposlovanje, potem eh, ne smemo se osredotočiti samo na telekomunikacije in IKT temveč rast eh, se potem zgodi na drugih sektorjih, ne na področju IKT, IKT naprimer tam, kjer proizvajajo takšne izdelke, ki se uporabljajo na tem področju. In vse to naj seveda poveča tudi konkurenčnost. Eh, vodi do eh, boljših povezav za podjetja in med podjetji. In to, kar je povedala gospa Nibler, se mi zdi tudi pomembno. In še nekaj želim povedati o tem. Mislim, da moramo si še naprej bolj pozorno ogledati predloge sprememb glede tega, kako bi jih lažje vključili v sedanje določbe. Eh, iz obstoječega okvira. Um, odprti internet. Tu o tem se je že eh, razpravljalo tudi v odboru IMKO in glasovalo, torej mi smo danes do povda, naprimer, to tam eh, razložili. Eh, vprašanje jasne definicije specializiranih storitev eh, se zdi komisiji zelo pomembno in jezik, ki ga pri tem uporabljamo, ne sme biti inženirski jezik, temveč zakonodajni jezik, ki ga bodo razumela sodišče in regulatorji, pa seveda tudi inženirji, ampak specializirane storitve morajo biti, se morajo, biti, se morajo razlikovati od eh, internetnih storitvah, kakršne razumemo na splošno. Druga stvar, ki jo želim še povdariti, in to je bilo povedano tudi v prispevkih, torej vprašanje, ali imamo uh, sklepen seznam upravljanja uh, Ehm, praks ehm, na odprtem internetu, to je seveda zelo težko, kajti če enkrat odpreš vrata, eh, potem je to neke vrste Pandorina skrinjica, ki se s tem odpre. odpre. Torej, to bomo kot komisija eh, eh, Torej, tu bomo seveda pomagali tudi pri poročevalki pri iskanju primernih eh, kompromisov, kar zadeva Berek. Komisija je tudi mnenja, da naj bi to bil močan organ. Eh, zato tudi naši predlogi za eh, sistem, ki bi imel številne koristi. In to bere, ko bi lahko uh, dali še večji pomen, kot ga ima sedaj. Kar zadeva gostovanje, je predlog komisije z eh, režimom, ki omogoča različnim stranim, da uporabijo svoje močne strani, to nas eh, sooča z manj eh, problemi kot eh, predlog, ki bi Eh, predvidel, da se do določenega datuma ukinijo tarife za gostovanje. Komisija se zavida, da je treba upoštevati predvsem idejo, da so mogoče potrebne določene omejitve, da se prepriči, da bi sistem eh, postal neobvladljiv za različne tipe operaterjev. Eh, potem, kar zadeva vprašanje eh, klicev, prihajajočih klicev, to je mogoče rešiti tudi še drugače. Eh, moram se opravičiti gospodu Čičestru, če se nismo odzvali na njegova pisna vprašanja. Zagotovil bom, da bomo to storili čim prej. Razumemo pomisleke, ki se nanašajo na razširitev eh, področja uporabe teh elektronskih komunikacij že v sporočilu septembra smo opozorili na to, ampak mislim, da ne bi bilo prav, če bi sedaj enostavno spremenili vse te definicije, kajti Torej, tega ne bi mogli podpriti. Mi je žal, da sem bil um, zelo dolg, ampak mislim, da je bil potreben ta celovit odgovor. Eh, hvala za, to, um, za te razlage. Sedaj pa dobi besedo spet kolegica Pilar de Castillo. Ja, eh, Najlepša hvala, predsedujoča. Lepo se zahvaljujem vsem za podane pripombe. Nekateri ste imeli dajo še pripombe, nekateri bolj kratke in jedrnate, nekateri se osredotočili na specifično vprašanje, drugi na splošne zadeve. Vsi pa ste bili zelo pozitivni in s tem se lahko vrnem na nekaj, kar sem povedala že na začetku. Veliko manevrskega prostora imamo pri doseganju kompromisa in sporazuma, pa tudi pri delitvi odgovornosti. Prispevamo lahko k temu, da bo predlog Evropske komisije, potem, ko ga bomo odobrili na Evropskem parlamentu, dejansko odražal napredek in da bo doprinesel tudi k večji konkurenčnosti v našem gospodarstvu in razvoju digitalnega trga. Ne bi se spuščala v podrobnosti, bi se pa želela ponovno navezati na svoje izhodišče. Pred nami je izredna priložnost, in prepričana sem, da si bomo zastavili visoke cilje ter se zazrli preko okvira specifičnih interesov in delovanja določenih sektorjev. Med razpravami pogosto slišimo specifične pomisleke, strahove. Iskreno povedano, in ob upoštevanju razprav, ki so potekale tukaj med obravnavami odbora ITRE. Lahko rečem, tudi če se navežem na oceno učinka, v okviru katere smo se pogovarjali o regulatornih vidikih, da gre tukaj za dobro delo. Če razmislimo o vsem tem, lahko rečemo, da še nikdar ni bilo videti take konvergence združevanja vseh različnih sektorjev, ki so povezani v ta okvir. IKT, komunikacijske tehnologije, torej telekomunikacije in tako dalje. Vsi, ki ste sodelovali pri teh sestankih, pa tudi kdorkoli deluje v tem sektorju, lahko to potrdi. Res gre za intenzivno združevanje teh različnih vidikov. Obravnavali smo različna vprašanja povezana z Berekom, z radijsko difuzijo, spektrom, uporabo spleta, gostovanjem in tako dalje. Nekateri so bolj naklonjeni določenim temam, drugi spet drugim, vendar pa se stališča nekako združujejo in to je zelo dobra stvar. In kot je povedala Angelika, smo slišali veliko relevantnih komentarjev. In tudi sama menim, da so se številni razpisali o tem poročilu, pa ne le na temo, ki ste jo omenili sami, ampak tudi na druge teme. Do enakih odzivov prihaja na področju energetike, podnebnih sprememb, industrije, tudi ko se pogovarjamo o določenih pravicah in pa o razlagi teh pravic. Pri obravnavi različnih vprašanj torej opažamo, da bodo predstavniki nekaterih sektorov bolj pripravljeni izražati svoje stališča, drugi pa delujejo drugače. Kakorkoli že, kot sem povedala na začetku, Ko se pogovarjamo o sami naravi spleta, moramo biti odprti. In vedno si moramo izbrati tak pristop. Ta vrata morajo biti odprta za vse, vsak mora imeti možnost najti v okviru spletnega delovanja tudi svoj prostorček. Družba izven spleta je zelo podobna družbi znotraj spleta. Gre za pravzaprav prav,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 ki ima svoje značilnosti. In nekateri elementi interneta so podobni tudi elementom, ki se pojavljajo v družbi. Ne spreminjamo svojih eh, družbenih vrednot eh, samo zaradi tega, ker se razvija internet eh, gospodarskih stališč in tako dalje. Želimo si torej, da imajo posamezniki in družbe ter podjetja možnosti tako znotraj konteksta spletnega delovanja kot izven tega konteksta, torej v realnosti. Večina nas izhaja iz tega razmisleka. Še naprej moramo delati na tem, da se bo sistem razvijal in mislim, da je to ta vizija, ki jo moramo popeljati v prihodnost. Ne smemo torej zadev omejevati, ostati moramo odprti in mislim, da je to tista prava usmeritev za nadaljne delo. Iskreno povedano, mislim, da predlog komisije na tem področju jasno kaže, da so tudi sami zelo odprtega duha, da je njihova vizija napredna in da s tem izražajo tudi podporo vrednotom liberalne demokracije in pa tržnega gospodarstva v Evropi. Sama sem pri razpravi o odprtem internetu na nek način le nadaljevala z delom komisije in mislim, da sem bila njihovemu delu zelo zvesta. Komisija je že predstavila precej uravnovešen predlog in to nas bo pripeljalo tudi do razno raznih možnosti za doseganje kompromisa in pa sporazumov. Nekatere stvari je treba še pojasniti, o tem smo se pogovarjali že danes, o odprtem spletu, o specializiranih storitvah in tako dalje. Vse te vidike bo treba pojasniti, če ne zdaj, pa pozneje. Vendar pa to ni razlog, da bi zapirali vrata napredku pri obravnavi tega vprašanja. Ne bi bilo dobro, če bi se preveč omejevali. To bi bil pravi pristop, po mojem mnenju. In to že počnemo na nek način, če si ogledate internet, storitve, različne dogovore in pa samo delovanje uporabnikov potem lahko na podlagi tega vse skupaj pozamemo, da je bistvo vseh teh vidikov že združeno v besedilo tega pravnega besedila komisije. To je pravno besedilo, vendar pa se ne razlikuje bistveno tega, kar se zdaj že izvaja. Tako, mislim, da bomo na ta način lahko prišli do sporazuma in v enem prispevali k nadaljemu razvoju. Še nekaj zaključnih besed. Želel bi se zahvaliti za dobro upravljeno delo, za vso pomoč in prispevke, ki smo jih prijevali že od samega začetka strani sekretarjata tega odbora. kar brez besed sem, ko se trudim izraziti hvaležnost za vaše delo. To je bilo izredno profesionalno in to bi želela povedati tudi takole, javno. In te sotoline jamo. Vsi smo uh, poslušali, kar je bilo rečeno in tudi uh, smo navdušene tem. O tem bomo glasovali 24. februarja. Rada bi se zahvalila tako Kastijo, kot tudi drugim kolegom, ki bodo eh, še nadaljevali s prečevanjem tega zelo pomembnega dosjeja. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko eh, znotraj katere pa se mora uh, govorniškemu mikrofonu premakniti gospod Laslo Istvan Igneci. Uh, toplo dobrodošli med nami. Come sapete, eh, il signor Isvan Ignasi è stato designato. Kot veste, je gospod Laslo Istvan Ignaci eh, bil izbran za kandidata za upravnega vodjo organa Bereka in eh, v skladu s postopkom, preden pride do uradnega imenovanja, se mora predstaviti našemu odboru eh, in sicer z izjavo, ki bodo sledila tudi vprašanja z vaše strani in komentarji in potem boste vi tudi na nje odgovorili. Še enkrat eh, dobrodošli pri nas. Vesela sem, da ste kandidat za to zelo pomembno eh, vlogo. Veste, kako je naš odbor vedno pozoren na to, kar se dogaja v Bereku. Sedaj pa vam predajam besedo. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. V veliko čast mi je, da sem danes z vami med to izmenjavo stališč. Sem kandidat za upravnega vodja organa BEREK. Uvodne izjave bi želel razdeliti v dva dela, če smem. Najprej mi dovolite, da se nakratko predstavim, brevemente di eh, predisporvi a uscire coloro che devono. Prosim, da tisti, ki želijo zapustiti dvorano, zapustite dvorano, drugi pa se prosim usedite tako, da bo lahko uh, gospod Ignaci res prodal izjavo v najboljših možnih pogojih. Hvala. So first time. Najlepša hvala. Na kratko se bom najprej predstavil, potem pa bom pojasnil, zakaj me je ta položaj zanimal, zakaj sem se prijavil, zakaj sem kandidiral in zakaj je ta funkcija tako interesantna zame. Najprej nekaj vodnih besed o mojem osebnem ozadju, izobrazbi in pa poklicnih izkušnjah. Sem mađar, kot je prav gotovo že jasno. Rojen sem bil na severovzhodu mađarske obreki Tisi. Zadnjih nekaj let pa živim tukaj v Bruslju, sem srečno poročen z dvema otrokoma. Najna hči hodi v srednjo šolo, zanimajo različne oblike umetnosti, igra, slikanje. Najn sin pa je že na univerzi, študira informatiko, razvoj umetne inteligence, knowledge engineering, se ne more reče, torej inženirstvo znanja, tako rekoč. V naši družini pa imamo tudi nekatere akademike, doktore, trenutno trije smo. Sem inženir elektrotehnike, pa bil sem tudi učitelj. Kasneje pa sem začel delati tudi na različnih upravnih položajih. Želel sem dopolniti svoje izkušnje z teoretičnim znanjem, zato sem se vrnil na univerzo in pridobil tudi MBA, torej magisterij iz podjetništva. Ko sem začel delati v javni upravi, sem študiral s tem povezane predmete. Delal sem tudi kot diplomat, prestal sem izpit iz diplomacije in zunanjih odnosov. To je torej to v zadnjem. Skrajer sem začel v sektoru telekomunikacij v zgodnih 90. letih prejšnjega stoletja. Šlo je za obdobje liberalizacije in digitalizacije. To je bilo zelo zanimivo obdobje. Zanimivo je bilo videti, kako so državni telekomunikacijski subjekti prehajali te spremembe. Zanimivo pa je bilo videti, kako so se razvijali novi prišleki na trgu. Sam sem se znašel na strani tako imenovanih izivalcev, konkurentov, postal sem tudi menedžer podjetje, ki je hmalo postalo največji konkurent eh, v smislu ponujanja telekomunikacijskih storitev po tržni konsolidaciji. To se je zgodilo tudi v drugih državah. 12 let približno sem delal v zasebnem sektorju in pa 10 let na vodilnih funkcijah. Mislim, da sem se dobro spoznal z tržnimi mehanizmi. Obenem pa sem spoznal tudi, kako razmišljajo deležniki in investitorji. Vem pa tudi, kaj potrebujejo potrošniki od storitev IKT. V javnem sektorju sem se prizadeval vedno tudi za javne interese, to seveda mogoče zagotoviti tudi v zasebnem sektorju, vendar sem si ta želel nekaj drugega, zato sem želel služiti javnosti in sicer v ulogi vodja oddelka za zadeve IKT. Delal sem tudi na pristojnem ministrstvu v teh letih mislim, da sem bolje spoznal ne le izzive, s katerimi se soočajo oblikovalci politike na področju IKT. Jasno sem spoznal tudi, kako deluje javna uprava. Razumem tudi, kakšne so razlike med različnimi državami. Naslednji korak za me je bil čisto logičen. Začel sem delovati na ravni Unije. Mačarska je prevzela tudi predsedstvo. Uh, sveta Evropske unije leta 2014. Sam sem se udeležil tudi pripravljalnega dela na svojem strokovnem področju, seveda, in eh, sodeloval sem tudi pri predsedovanju zadevnim delovnim skupinam na svetu. V Bruslju sem poglobljeno spoznal tudi institucionalni okvir Evropske unije. Sodeloval pa sem tudi pri zakonodajnem postopku že od leta 2005. Ogledal sem si torej številne različne direktive in uredbe, ki so bile sprejete v teh letih, vključno za telekomunikacijskim paketom leta 2009, pa nekakšne predhodnike zakonodaje o roamingu, o gostovanju, to prav gotovo poznate. Še nekaj besed o tem, zakaj sem si želel postati upravni vodja organa Berg. Dvoje znanje sem ponudil komisiji oziroma odboru, ki bo izbrala končnega uradnika. Sam mislim, da bi lahko k temu veliko prispeval. Ta vloga se sklada tudi z mojo osebno potjo, saj mi omogoča možnost, da imam nekakšen učinek na ravni unije. Moje razumevanje vloge upravnega vodja organa se nekako samo pojasnjuje. Gre torej za upravnega vodja, vodja, ki je vodja urada in je odgovoren za zagotavljanje učinkovitega razpolaganja z sredstvi. Večinoma gre tukaj za javno službo, to je čisto skladno z mojo osebnostjo. Obenem pa bi si prizadeval tudi za krovni cilj, torej za učinkovito izvajanje zakonodaje na področju IKT. To je primarna misija ali pa zadožitev BRK. Naloge bereke pa so tudi zelo jasno zapisane v zakonodaji. Organ berek je podprt strani tega urada, ki bi mu predsedoval. Ta prispevek temu daje lažje dosegati vse cilje, ki so opredeljene ali v uredbah, v zakonodaji, ali pa pravzaprav določb, ki boste vi kot so zakonodajalci sprejeli v prihodnosti. Z velikim zanimam bo spremljal tudi vaše razprave o Evropskem notnem trgu elektronskih komunikacij in eh, prav gotovo bom zanimivo spremljal tudi, kako boste vedno bolj sodelovali z Berkom in pa z uradom Berka. Urad je tam ravno zaradi tega, da ta organ podpre. Še nekaj zaključnih besed. Naj zaključim naslednjo izjavo. Kot upravni vodja organa bi si prizadeval po najboljših močeh za dobro organizacijo dela tega urada na učinkovit način način in ponovno se vam zahvaljujem za to, da ste me povabili k tej izmenjavi mnen. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitev, za predstavitev sebe, pa tudi svojeg odnosov do posameznih zadev in kompetenc. Sedaj predajam najprej besedo gospe Bjarte Castillo Vera. Najlepša hvala. gospa predsedujoča. Z velikim veseljem sem prisluhnila predstavitvi kandidata za upravnega vodjo Gana Berka. Lepo pozdravljeni v našem odboru. Včeraj sva se imela priložnost pogovoriti. In vem, da bo to za vas odlična priložnost. Imate veliko izkušenj na tem področju in prihajate v ravno pravem trenutku. To je tudi kritična faza, ne le za enotni trg telekomunikacije, ampak tudi za druga področja, ki zadevajo delo organa Berek. Je pa enotni trg elektronske komunikacije prav gotovo pa v spredju. Naš odbor je naklonjen krepitvi vloge Berka. In to zato, ker smo pozitivno ocenili Berkovo delo. Delo, ki ga je Berek opravil v relativno kratkem časovnem obdobju. Ta organ še vedno razvija svoj vpliv in sicer vse od leta 2009, ko je bil ustanovljen za uredbo. Berg nima le določenih odgovornosti v tem trenutku, te odgovornosti zelo dobro prevzema. Berg bo prevzel tudi nekatere nadaljne zadožitve, naprimer na področju harmonizacije nekaterih vidikov elektronskih komunikacij in pa IKT nasploh. Mislim, da je vaš profil zelo primeren, skladen tudi z odgovornosti, ki, odgovornosti, ki jih boste morali prevzeti na svoja ramena pri tej funkciji. In vaše poklicno zadje je točno to, kar potrebujemo. upam, da ko boste dejansko imenovani v ta organ, da se bomo lahko z vami srečali in se pogovarjali o številnih področjih, pri katerih bo imel Berg pomembno ulogo. Ta področja smo predstavili že danes med to razpravo. Mislim, da je to čisto dovolj z moje strani. Lepo vas pozdravljam v odboru. Grazie. A nome del gruppo SD, la collega Edith. Najlepša hvala, gospa Hercog. My... Najlepša hvala, predsedujoča. No, danes je očitno moj dan, že kar desetic sem se verjetno oglasila o tem odboru. Tokrat pa mislim, da imam dober razlog za to, da sem se želela udeležiti te razprave. Ne povem nekaj besed o gospodu Igniciju, na to pa še nekaj o samem Berku. Lazla poznam že odkar sem poslanka v Evropskem parlamentu. V Bruselj sva prišla praktično v istem trenutku in mislim, da o njegovih sposobnostih veliko priča dejstvo, da ima v zelo razklani državi, kot je Mađarska, podpora vseh ne morem reči, da obstaja veliko skupnih točk med obima strankama na mačarskem. Tukaj gre za politično ulogo in posebne značilnosti tega človeka, ki so bili prav gotovo dobre tudi za mačarsko. V zadnjih petih letih, medtem ko se je izvajal svežen za telekomunikacije pod mačarskim predsedovanjem, pa tudi poznaje, je bil Lazlo eden izmed tistih, na katerega so se lahko ljudje obrnili in so bili lahko prepričani, da bodo dobili tudi dobre odgovore. In to lahko potrdijo čisto vsa podjetja, ki so sodelovali z mačarskim predsedstvom. Ponavadi naj bi Evropski parlament zastavljal težka vprašanja, to ni prvo zaslišanje, ki ga imamo, vendar pa mislim, da tukaj lahko zaupamo v našega kandidata, to pa je zelo pomembno. Dovolite mi, da nekaj trenutkov namenim tudi Bereku. V Bereku smo se pogovarjali tudi pri prejšnji točki. Vsakršna agencija ali organ, kot je Berek, se lahko še izboljša. V odboru za proračun sem bila porčevalka ali pa porčevalka v senci, za agencije in to večkrat. Tako da lahko povem vam, kolegom, da vsaka agencija v prvih petih letih mora premostiti določene ovire in premagati izzive. Zaradi tega, ker je Evropski parlament nekaj potrdil, ni bilo vse čisto izpiljeno, lokacijo je izbral svet, vendar to še ni bilo dokončno določeno, velikrat so tam že prostori, ni pa še dejansko posameznikov, ki bi zapolnili te prostore. To je čisto običajno. Obratne situacije si ne moremo zamisliti. Obstoj agencij kaže na to, in na teh agencij imamo kar 60, da se soočajo z zelo podobnimi pomankljivostmi in državami v prvih petih letih to sem želela povdariti, saj moramo biti zelo previdni glede tega, da ne bomo kar naprej spreminjali in ponovno prilagajali naloge in zadožitve teh agencij v tem petletnem obdobju. Vemo, da ne morajo še najbolje delovati, zaradi tega, ker še ne delujejo v popolnom obsegu. Naprimer. Če bi imela kakšno vprašanje za gospoda Ignicija, bi bilo to vezano na način sodelovanja z drugimi podobnimi organi in pa mednarodnimi regulativnimi organi. Tako da ne bomo zapravili časa z nepotrebno organizacijo, ampak se osredotočili ravno na izboljšave. Kakšne izboljšave si lahko zamislimo? Te mora biti povezane s tem, da evropskim državljanom zagotovimo boljše storitve pa tudi boljši digitalni dostop po vsej Evropi. In Berek mora to podpreti. Mislim, da bo Evropski parlament zelo odprt. To prav gotovo ni vaš zadnji obisk tukaj med nami. To je prvi obisk v vaši prihodni funkciji. Mislim, da vas bomo povabili vsakokrat, ko boste lahko podali svoje relevantno stališče. Znova naj vam zaželim veliko sreče, veliko veselje mi je, da bo nekdo, ki pozna tržne aktere, ki pozna tržne razmere, pa tudi nove prišleke, tudi nekdo, ki je zelo odprtega duha, ki ima zelo solidne principe, pristope in je dobro zasidran tudi v samem tržnem delovanju. Mislim, da ste popolno izbira za to funkcijo. Hvala. Hvala.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 Njegov portfolio kaže, da ima veliko izkušenj, da dobro pozna delovanje tega sektorja. Za mnoge izmed nas eh, tako zdaljave zadeve morda izgledajo enostavne, v praksi pa je prav gotovo zelo težko uskladiti vsa pravila, obdrževati stike z nacionalnimi regulacijami organi, pa tudi z drugimi akterji v okviru tega sektora. Želim torej kolegu zelo veliko uspeha pri izvajanju svoje funkcije. Telekomunikacijski sektor je zelo dinamičen, kot smo že slišali, se razvija in to hitro. In že spremljanje vseh teh sprememb je velik izjiv. In temu primerno pogosto tudi zakonodaja ni najbolj v koraku s časom. To pa ravno zaradi kompleksnosti vprašanj. Že časovno gledano je včasih težko biti v koraku s časom in pa spremembami, do katerih prihaja v tem sektorju. Imam čisto enostavno vprašanje. Kako si zamišljate sodelovanje z nacionalnimi regulativnimi organi? Glede na to, da je sektor tako dinamičen, v številnih državah, kolikor vem, imajo nekoliko drugačno stališče glede tega, kako naj bi izgledala ta uredba. Sodelovanje z nacionalnimi regulativnimi organi torej ne bo čisto enostavno. Sicer pa upam, da boste zelo uspešni pri upravljanju tega dela. Informacijske tehnologije se zelo hitro razvijajo, kot sem že omenil, in veseli me, da bo nekdo z vašimi izkušnjami stopil v čevlje tega novega. Najlepša hvala. Še zadnja kolegica. Kolegica Desdoter, beseda je vaša. Thank you, chair. And... Najlepša hvala, predsedujoča. Lepo pozdravljam gospoda Ignica v tem odboru. Čestitamo za kandidaturo in pa za prihodno izvolito na ta položaj. Ukvarjali naj bi se z nekaterimi nerešenimi vprašanji glede telekomunikacij in zakonodaje, še posebej z direktivo 2002-58 ES. Tukaj gre za delitev pristojnosti med nacionalne regulativne organe in pa druge. Med svojim delom v Evropskem parlamentu sem opozila, da med tem, ko je sodelovanje med organi za varstvo podatkov med državami članicami zelo dobro deluje, pa se manj usklajuje delo nacionalnih regulativnih organov, in pa samim Bergom in Evropsko komisijo. Ni čisto jasno, kakšne so odgovornosti in pristojnosti, ki pripadajo nacionalnim regulatorjem v državah članicah. Zanima me, kako boste torej kot upravni vodja tega organa delali v tem, da boste poenostavljali tudi sodelovanje med nacionalnimi organi, tako da boste zagotovili ustrezno izvajanje evropske zakonodaje v korist evropskih državljanov. Zanima me tudi, ali boste v okviru tega dela razmišljali o poenostavitvi nekaterih dodatnih zapletov, ki jih potrebujemo tudi iz uredbe o varstvu podatkov. Kolikor vem, bo prišlo do dodatnega zapleta, ko gre za pristojnosti, tako za nacionalne regulativne organe, kot tudi za organe varstva podatkov. Najlepša hvala. Sono altri interventi. Želi še kdo besedo? Sicer pa mislim, da lahko predam besedo eh, vam, da se odzovete na vprašanja oziroma na pobude, ki so jih podali različni člani odbora. Izvolite. Še enkrat najlepša hvala. Najprej bi se želel zahvaliti za podporo in spodbudne besede, ki sem jih slišal. To je bilo zelo prijazno od vas vseh. Vesel sem, da prepoznavate dosežke organa Berek v zadnjih letih. To ni eh, razvidno le iz vaših komentarjev, ampak eh, je bilo razvidno tudi iz eh, komentarjev, ki ste jih podali v sklopu razprave, pa tudi lani, ko ste podali svoje priporočila za nas. Tako da to so dobre novice in za me je to pozitivno sporočilo, ki ga bom predal kolegom v organu. Kar zadeva vprašanja, pa menim, da je bilo vprašanje, ki ste ga podala eh, gospod Tošenovski in Andres, gospa Andres Dotter, sta si podobna. Eh, gre tukaj kako, za to, kako bi olajšali eh, sodelovanje med raznimi regulativnimi organi. Prav imate, naš organ je posebna agencija med evropskimi agencijami, zaradi tega, ker je naša glavna naloga ta, Eh, da, pri, eh, da jo izva, takšno, da jo izvajajo strokovnjaki iz nacionalnih regulatornih eh, organov, tako da je naša naloga, da omogočimo dobro delovanje strokovnih skupin, ki se ukvarjajo s posameznimi temami in rešujejo ta vprašanja. Obenem pa seveda skrbimo tudi za to, da naš urad dobro deluje. To so pač temeljne naloge, ki jih imamo. Eh, in ki jih opravljamo tudi pri vseh nalogah, ki so navedene v direktivi. Eno izmed teh nalog je omenila gospa Anders Dotter. Kar vam lahko obljubim in čemu se lahko zavežem je, da bo naša pisarna še naprej se osredotočila na to, da bomo eh, razvijali koordinatecijske uh, mehanizme, ki že obstajajo in ki jih lahko eh, najdete tudi na naši spletni strani, kjer piše, kako poteka eh, izmenjava eh, dokumentov in najboljših praks. To je področje, kjer je koordinacija vse večje in še naprej bomo delali na razvoju tega. Če lahko pridem na gospo Herco, ki na njeno vprašanje, kako skupaj z drugimi agencijami sodelovati na tem, da bi prišlo do boljših izboljšav. Naj povem, da je naš organ dober pri izmenjavi najboljših praks in prav to zmožnost bi lahko uh, uporabili tudi z drugimi agencijami, tako da lahko tudi z njimi ogotovimo eh, pri, skozi menjavo najboljših eh, praks, praks, eh, kako lahko drug drugemu pomagamo, še posebej, kako se lahko odučimo od tistih agencij, ki so že šle iz te začetne dobe, ki so že sedaj zrele organizacije. Tako bomo dobili z njihove strani tudi pravilno podporo. Obenem eh, bi še enkrat eh, se vam eh, želel zahvaliti, da mi je bila dana možnost, da sem prišel sem. Hvala tudi za veliko podporo, tako do. Uh, pisarne Berek kot do mene. Prepričan sem, da eh, če bo kadarkoli v prihodnje prišlo do kakršne kakoli trenutka, ko bo potrebna razprava, sem na njo pripravljen in glede tega tudi na vse odprt. Hvala. Soča, ko ste aplauzul. Sama se tudi pridružujem aplauzu. Najlepša hvala za obisk. Eh, lahko vam eh, le zaželim, da se bo vaš postopek imenovanja dobro zaključil. Želim vam veliko uspeha pri delu in prepričana sem, da se bomo kmalo ponovno videli. Abbiamo ancora un punto da affrontare. Na dnevnem redu imamo še eno zelo kratko točko. Kot veste, je strani eh, odbora Envi prišel končni osnutek, ki se nanaša na tako imenovani backloading, o katerem smo pogosto razpravljali. Člani našega odbora v skladu s predvidenimi postopki so morali pripraviti do določenega datuma se pravi do 24. januarja, eh, more biti na nasprotovanje v zvezi s tem. Tako je osem članov pripravilo svoje nasprotovanje, osem članov, sta, eh, so, eh, od katerih je eh, šest polnopravnih članov, dva sta pa nadomestna člana znotraj našega odbora. O teh nasprotovanjih se bo jutri tudi glasovalo, tako da razprava je sedaj nekakšna pripravljalna razprava, potem se bo potem glasovalo za vsako skupino eh, bo dan čas za razpravo ena uh, minuta in uh, po, najprej bodo povedala svoja uh, kolegica Jordan in potem bojo do temu sledili tudi drugi. In potem bomo nadaljevali z razpravo, medtem ko bomo jutri lahko izrazili svoj glas. Gospa Jordan, izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi želela povedati, da nisem ena izmed podpisnikov. Tukaj imamo devet uh, podpisnikov, devet uh, poslancev, ki so to podpisali. Prosili so me, da predstavim njihove, njihovo stališče, tako da bom to pripravljala. Ukrep, eh, da bi zmanjšali uh, dovoljenja, ki, uh, se, o katerih se pogajajo vsako leto, ni potrebno, zato da bi dosegli cilje direktive, ki je, da bi zmanjšali uh, emisije. ETS je glede tega zelo učinkovit, saj eh, želi eh, do leta 2020 EU zmanjšati za 20 odstotkov te emisije. Osnovni eh, instrument je bil tako oblikovan, da bo sam trg dal potrebne znake, ne da bi bil podvržen raznim intervencijam, zato da bi se um, umetno Eh, vplivalo na cene. Zaradi tega ta osnutek ukrepa gre onkraj tega, kar je osnovni namen tega instrumenta. Kot sem povedala, tega nisem podpisala, se pa v celoti strinjam s tem eh, predlogom, tako da eh, šteje lahko, da je podpisnikov več kot devet. Poleg tega želim povedati tudi, da sem hitro pogledala predlog komisije v zvezi s klimatsko politiko 2014 ki je eh, bila predlagana danes in na podlagi tega predloga sem še bolj prepričana, da moramo predložiti svoje nasprotovanje v zvezi s tem. Zaradi tega, ker komisija počne tukaj enako eh, napako kot pri predlogu za 2013, tudi pri predlogu za 2014. Hvala se opravičujem kolegici, če sem eh, vam pripisala podpis temu nasprotovanju, ampak saj ste tudi sami izrazili, da se strinjate s tem nasprotovanjem. Sedaj pa predajam. No, ne vidim nikogar, ki bi želel v imenu socialistov imenovati, uh, eh, um, eh, predati besede, sedaj pa predajam kolegici besedo iz Aldeja. Uh, Najlepša hvala, gospa uh, predsedujoča. Mislim, da je pomembno, da se osredotočimo na to, kar počne ta delegirani akt. To ni trenutek, da tiste osebe, ki jim eh, osnovni predlog ni bil všeč, da bi poskušale to zaustaviti zaradi tega, ker smo že imeli eh, prvo razpravo eh, glede prvega, glede drugega predloga, glede tega drugega se je strinjalo 27 držav članica, eh, to je podprlo tudi parlament z veliko večino v drugi rundi. Tako da menim, da. to eh, ni, eh, glavn, eh, to ni razlog, da bi se preprečilo in zaustavilo ta delegirani akt zaradi tega, ker njim to všeč. Edini veljavni razlog je ta, da gre onkraj tistih okoliščin, znotraj katerih lahko komisija um, deluje. To velja tudi v tem primeru, tako da je tako sveta in z parlamenta prišel sedaj jasni signal, medtem ko komisija sedaj uh, uvaja ukrepe ki eh, jih zahteva ta politična odločitev. Eh, Razumem, da morda ljudje eh, želijo podati neko politično mnenje, ker jim zadeva ni všeč, ampak eh, ni ga načina, da bi lahko temu predlogu lahko razumno nasprotovali. Grazie Fiona, la parola a Reina. Najlepša hvala Fiona, sedaj pa Reina Madurel. Muchas gracias, presidenta. Bueno. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naš občutek je, da je celotna razprava o tem nekaj, kar se je že zgodilo v preteklosti, zato se strinjam s prejšnjo govornico. Ne le to, o tem smo tudi glasovali in podprli zadevo, tako da nimam občutka, da je to primerni čas, da ponovno začnemo razpravo o tem. Zaradi tega, ker bi bilo potem eh, podobno, kot da bi skozi zadnja eh, vrata spet spravili na eh, mizo ponovno to razpravo. Zato eh, predlagam, da nasprotujemo temu eh, predlogu, mi bomo glasovali proti in pri našem pristopu bomo dosledni, tako da v imenu socialistov in de demokratov imamo točno mnenje. Gospod Čičese. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, tudi mi bomo dosledni z prejšnjim stališčem, ki smo ga imeli. Sam sem podpisal ta predlog, ga podprl. Zagotovo eh, podpiram tudi razloge, ki jih je navedla tudi kolegica Jordan temu bi še dodal, da menimo, da gre za disproporcionalni ukrep, ki ni potreben. E, to je spet še en primer, ko naša draga komisija pride na dan z rešitvijo za težavo, ki ne obstaja oziroma za rešitev, ki ni potrebna. Ko tudi sami priznavajo, smo na dobri poti, da bomo dosegli naše cilje dos, e, za leto 2020. Tako da tukaj gre za vprašanje sorazmiranosti. Čeprav ne vem, zakaj se ne bi ponovno začeli o tem pogovarjali. V demokraciji se lahko človek tudi ne strinja z večino, mar ne. Uh, tako da s tem bi se morali strinjati. Uh, uh, se pravi, ne potem, ko je uh, zadeva minila, se pravi, zagovarjate cenzuro, gospa Hol, če se ne motim. Najlepša hvala, kolega Čečester, ko, kot vedno ste zadevo zabelili šalo. Bardzo dziękuję od samega početka. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Že od samega začetka sem imela občutek, da um, kakršnikoli posegi v sistem ETS niso dobri. Sedaj pa menim, da smo skoraj da prišli do uh, trenutka, ko je treba to podpreti. Občutek pa imam, da situacija ni tako zelo dobra zaradi tega, ker to ne bo spremenilo uh, situacije v določenih sektorjih. Nasprotno, to bo škodilo določenim uh, sektorjem. Uh, če si recimo pogledamo recimo cementno eh, industrijo, tobačno industrijo, gotovimo, da se te eh, proizvodni obrati eh, selijo zunaj Evropske unije v Belorusijo in tako naprej. Tako da ne bi zadeve smele biti preveč ambiciozne. Spregovorili smo in uvedli smo tako imenovani backload in ne povem, da ta predlog ni bil izglasovan s tako blazno večino, zato pa moramo biti tukaj zelo previdni pri tem, kaj želimo doseči. Ne želimo namreč tukaj pretresti celotnega sistema problema. Tako da tukaj se ne sprašujemo o tem, ali bi to uh, ohranili. Vemo, da uh, sistem uh, potrebuje določene spremembe, ampak spremembe, ki bodo dejansko dolgosežne uh, in ki ne bodo recimo samo. Uh, spreminjale nekih podrobnosti. Potrebne so spremembe, ki bodo vplivali na vest ljudi. Sam menim, da bi to lahko še bolj težko vplivalo na celotno industrijo, kot se sedaj. Eh, dovolili smo, da, človek, da eh, kolegica eh, pove svoje, čeprav to ni ravno v skladu s postopkom. Zanima me, ali želi spovedati svojo tudi predstavnik komisije. Molto brevemente, per cortesia. <laughs> Thank you, Madam Chair. I will, I will keep it brief. Najlepša hvala. Eh, kratka bom že zaradi tega, ker se je o tem eh, veliko razpravljalo, tako v parlamentu kot v svetu. Kot so povedali tudi že drugi, Eh, smo jasno predelili, kakšne so izvajalske eh, pristojnosti komisije. Eh, parlament je glasoval za zakonodajni predlog prav prejšnji teden, pa prejšnji mesec o vlogi komisije. Evropski parlament in eh, svet lahko nasprotujeta eh, ukrepu, eh, če menita, da ta ukrep presega izvajalske pristojnosti komisije same. Sami menimo, da je eh, sistem ETMS zelo uspešen, zaradi tega, ker je zmanjšal emisije, vendar pa je eh, cilj direktive jasen v njegovi prvi prilogi, v njeni prvi prilogi. In sicer tukaj govorimo o tem, eh, da dosežemo cenovno učinkovite, znižene emisije, tudi po eh, obdobju po 2030. Tako da ni nobenih eh, zakonitih podlag za nasprotovanje, eh, vendar pa je v zvezi s tem treba nekaj narediti zaradi tega, ker ekonomski akteri sprejemajo razne odločitve zaradi, na podlagi povpraševanja in potrebe in kaže, da eh, cenovni signal ne odraža eh, stroška, ki jo ga bodo ponemne spremembe povzročile dolgoročno. Zaradi tega eh, imamo tukaj možnost, da se bo to dolgoročno slabo brestovalo za konkurenčnost naše industrije, ker se bodo tudi stroški povečali. Najlepša hvala, vsi so se v zvezi s tem odrazili, o tem bomo glasovali jutri. Um, Zaenkrat prekinjamo sejo, ampak nadaljevali bomo ob 17.30. Takrat bo predsedoval eh, našemu sestanku kolega Rode, jutri pa nadaljujemo z glasovanjem.